ladies and gentlemen good afternoon uh, be all welcome to this joint vse pozdravljam na tem javnem hearingu v zvezi s tem ali je zdaj čas da ponovno pregledamo ali potrebujemo poletni čas to je skupna izmenjava mnen odbora za pravne zadeve odbora za industrijo raziskavo in energetiko in odbora za transport in turizem. Uh, uh, Žal, zaradi bolezni in drugih obveznosti ostala dva predsednika odborov ne moreta biti danes z nami, vendar pa želim toplo pozdraviti naše govorce danes. Obenem pa želim pozdraviti tudi gospoda Petra Šilarja iz Češkega senata. Gospod Šilar je velik zagovornik odprave spremembe časa. Njegov dokument z naslovom For Only One Time vam je tudi bil razdeljen. Lepo prosim, da izrečemo dobrodošlico vsem. Preden damo besedo našim govorcem, vas vabim, da z eno minuto mavka počastimo žrtve tragedije letala družbe German Wings v francoskih Alpah. Lepo prosim za minuto tišine. Thank you. Prvi del tega sestanka bo obravnaval vprašanja, ki so v pristojnosti odbora za promet in turizem. Besedo želim najprej dati Viktori Casado, ki je predstavnica GDA Move pri Evropski komisiji. Deset minut časa imate za svojo predstavitev. Izvolite. Thank you very much, Chair. Thank you very much, Honorable Members of this uh, Parliament. The Commission thanks you for this opportunity that you have given to us to pray. Hvala lepa. Veselim se današnje zanimive razprave. Komisija je sprejela direktivo že leta 2001. Dvakrat letno spreminjamo uro iz zimskega na poletni čas iz poletnega na zimski. To je praksa, ki je bila uvedena že v 60. in 70. letih v večini evropskih držav. Gre za to, da se te spremembe niso vedno izvajale ob istem času v različnih državah. S pojavom notranjega trga je postalo jasno, da potrebujemo usklajen pristop med različnimi državami članicami in to je tudi razlog, zakaj obstaja Evropska direktiva. Zakonodaja na ravni EU naj bi zagotovila, da lahko notranji trg dejansko deluje. Pomembno pa je, da imamo dolgoročno časovno načrtovanje in da imamo vsi enake spremembe časa dvakrat letno. Poletni čas je bil na nacionalni ravni uveden strani držav članic. Edina odločitev, ki je bila sprejeta na začetku na evropski ravni, je bila odločitev o tem, kdaj naj se te spremembe dogodijo. Direktiva, ki se danes uporablja, je direktiva, ki izhaja iz leta 2001, kot sem povedala že prej. Takrat je bilo 15 držav članic in vse so prosile komisijo naj predlaga harmonizacijo. Že takrat so države članice namreč opazale, opažale, da prihaja do težav na notranjem trgu zaradi razlik, recimo na področju prometa. Je generalni direktorat, za katerega delam, moral poiskati koordinacijo med različnimi časovnimi območji. Komisija je predstavila poročilo o učinku. To se je zgodilo že leta 2007. To poročilo je temeljilo na informacijah, ki so bile na voljo komisiji na podlagi posvetovanj, pa tudi na podlagi informacij, ki so jih zagotovile različne države članice v zvezi s sedanjim režimom. Večina držav članic se je posvetovala z različnimi panogami, še zlasti s panogo kmetijstva, zdravstva, prometa in tako dalje. Na podlagi teh ugotovitev že v tem poročilu lahko vidimo, da na področju energetike beležimo prihranke zaradi te spremembe, vendar pa ti prihranki niso bili zelo veliki. Nekatere države, kot recimo Estonija in Portugalska, sta na področju prometa in varnosti v cestnem prometu opravili raziskave, ki kažejo, da ni bistvenih sprememb zaradi spremembe in prehoda na poletni čas. Na področju zdravstva smo ugotovili, da je prišlo do določenega vpliva na spanec in bioritem približno eh, v treh, štirih dneh pred in po spremembo časa. Seveda pa te spremembe se niso izkazale za bistvene. Zato je poročilo leta 2007 prišlo do zaključka, da je uvajanje poletnega časa dobro, ker spodbuja več prostočasnih dejavnosti, popovdan, ko so dnevi daljši. Prav tako je prišlo tudi do prihranka energije. Predvsem pa je bila ugotovitev ta, da poletni čas prinaša le malo negativnih učinkov. Zato smo se odločili, da bi ohranili sedanji režim uvajanja poletnega časa. Leta 2014 smo pripravili še eno poročilo. Komisija je naročila študijo, da bi podrobneje proučili učinke na notranji trg, če ne bi imeli usklajenega poletnega časa v Evropski uniji. Ta študija je proučila več primerov, zaključki. Pa so pokazali, da če ne bi bilo harmonizacije, bi se lahko za ponudnike energetike recimo pojavili dodatni stroški. Tisto, kar je pomembno povdariti, je to, da ta študija ni vključila scenarijev kaj bi se zgodilo, če bi ukinili poletni čas. To torej ni bil del študije. Ta študija je na voljo na spletni strani GD MUV za vse. Na podlagi teh dveh študij v zvezi s tem, kako se je direktiva izvajala, smo prišli do zaključka, da če bi ukinili režim poletnega časa oziroma to harmonizacijo, bi to prineslo veliko slabih posledic, ne samo za posameznike, pač pa tudi za podjetja. Zato želim zaključiti z nečim, kar sem povedala že na začetku. Direktiva je bistven inštrument, ki zagotavlja harmonizirano časovnico oziroma časovni režim, ta pa omogoča usklejeno delovanje notranjega trga. Do danes še nobena država članica ni izrazila želje, da bi ukinila ali spremenila poletni čas. Zato smo še vedno mnenja, da je direktiva iz leta 2001 primirna. Naj zaključim svojo predstavitev in vas spomnim, da bomo ta vikend, sobote na nedeljo, spremenili naš čas in kazalce potisnili za uro naprej. Hvala lepa. Mislim, da bomo slišali še eno predstavitev, potem pa bomo prisluhnili vprašanjem, ki se bodo nanašala na obe predstavitvi, če se strinjate. S tem dajem besedo drugemu eminentnemu govorcu, gospodu Brianu Lotonu, ki je svetovalec za varnost v prometu, prihaja pa iz laboratorija za raziskave v prometu iz Združenega kraljestva. Izvolite, deset minut imate. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ime mi je Brian Loton, delamo za TRL, smo zasebno podjetje. Leta 1996 smo bili privatizirani, vendar pa ne delimo dobička. Ves dobiček ponovno vlagamo v naše raziskave. To pomeni, da smo s tako strukturo ohranili našo neodvisnost. Morda nas poznate iz nekaterih. Uh, preizkusov oziroma testiranj avtomobilov. Začnimo z osnovami. Tu vidite različna časovna območja. Sonce vzhaja na vzhodu in zahaja na zahodu. Bolj kot ste na vzhodu, zgodnejši ste in bolj kot ste na zahodu, kasneje ustajate zjutraj, tako kot je Viktorija povedala. Spomladi potisnemo kazalce naprej, jese, jeseni pa gre ura nazaj. Zato si to skušam zapomniti spomladi naprej, jeseni nazaj. Islandija pa ne spreminja časa, pač pa odstaja pri časovni zoni GMT. Nekaj afriških držav, spode vidite Tunizija, recimo Alžirija, ki ne spreminjajo čas, ampak večina evropskih držav spreminja čas. Temu rečemo skratico DST, to je torej tisti čas, katerim naj bi prihranili zaradi dnevne svetlobe. Skratka, prihranili naj bi zato, ker bodo poleti dnevi daljši, po zimi pa te koristi ne bi bilo. Samo ime, čas, ki nam prihrani dnevno svetlobo, je nekoliko zavajajoč, kajti vi ne morete časa prihraniti, ne morete ga shraniti v steklenico, lahko ga edino bolje izkoristite. Danes sem odšel od doma, Ko je bilo še svetlo, ko se bom danes vračal domov, bo že tema. Če bi imel drugačen vzorec dela, bi morda lahko odšel in se vrnil ob svetlobi. Kaj pa z vidika varnosti v cestnem prometu? Manjše tveganje za nesreče je, če vozimo pri dnevni svetlobi. Zlasti to velja za pešce, Veliko manj verjetno je, da se poškodujete kot pešec po dnevi kot po noči. Torej, temnejša jutra so slaba za varnost v cestnem prometu, vendar pa so svetlejši popovdnevi oziroma večeri prav tako dobri. Vedeti pa moramo, da je popovdan in zvečer več dejavnosti na cesti in neto učinek je zato ta, da s tem, ko spremenimo uro, imamo popovdan in zvečer manj nesreč, več pa zjutraj, vendar pa to ni dovolj, da bi odtehtalo prednosti, torej spremembo časa, da jih dobimo nesreč več do povdan, veliko manj pa popovdan. In naj vam to ponazorim, to so nekoliko starejši podatki Združenega kraljestva iz leta 2009. to sem pač imel na svojem računalniku, ko sem pripravljal svojo predstavitev. Tukaj vidite, kdaj je največ žrtev v cestnem prometu. In vidite, da se številke gibljajo med polnočjo in eno. In vidite, da je vrhunec med osmo in deveto največji vrhunec pa je ob treh, štirih, petih popovden. Zato je namen pri poletnem času, da bi zmanjšali število nesreč, seveda lahko to pomeni vrhunec na levi strani, ampak v povprečju bi to vsekakor pomenilo zmanjšanje. In še par stvari bi rad povedal, da učinek ni enak po celotni celini. Bolj kot greste proti severu, manj je koristi spremembe časa, kajti poleti je veliko svetlih ur, po zimi pa zelo malo, tako da koristi ni na enak način kot drugot. Daleč na jugu pa tudi ni koristi, ker je tam manjša variabilnost, kar zadeva število svetlih ur nasploh. Tudi po zimi na portugalskem dobite 10 ur dnevne svetlobe. Tudi kar zadeva časovne pasove, bolj kot greste proti vzhodu, večje svetlobe. Zato je učinek drugačen na vzhodu, kot je na zahodu. Bolj se spoznam na Združeno kraljestvo kot na druge države, zato bi povedal najprej nekaj o tem, potem pa tudi širše o Evropi. V Združenem kraljestvu smo rekli, glede na svetlobo zjutraj, zakaj ne bi šli še dlje in namesto, da bi šli samo eno uro naprej poleti, zakaj ne bi rekli dve uri naprej A, oziroma zakaj ne bi ostali pri poletnem času celo leto. Med letoma 69 in 71 smo celo leto ohranili čas GMT plus 1. To je celinski zimski čas. Ugotovili smo, da je prišlo do 12 odstotnega zmanjšanja žrtev na cestah med 7 in 10 uro in 16 in 19 uro. Na ta način smo pravzaprav prihranili ogromno življenj oziroma je bilo toliko manj resno ranjenih. Vendar pa to seveda ni nobena tolažba za vse tiste, ki so življenje izgubili ob temnih jutrih in nikoli ne bomo vedeli, koliko ljudi bi živelo, če ne bi naredili teh sprememb. Ne moremo nikomu reči, srečo imate, če ne bi spremenili ure, bi umrli. Mi lahko samo ugotovimo, kdo so tisti, ki so umrli, ne pa tisti, ki so preživeli. Stvari so se močno spremenile od tlej. Leta 2009 smo ponovno proučili situacijo, še zlasti to, če mu rečemo enoten dvojni poletni čas, to pomeni, da bi imeli GMT plus 1 oziroma plus 2. Ocenili smo, da bi na ta način preprečili 80 smrti in 212 resno poškodovanih na cestah. Ampak, če poznate našo geografijo, boste vedeli, da se učinek razlikuje. Na škotskem je bolj vprašljivo, ali sploh imamo korist. In na severozahodu britanskih otokov lahko vidimo, da bi to lahko prineslo še celo več smrtnih žrtev. Portugalska je šla na srednji evropski čas in sicer v letih 66, 72 in 92, 96 ampak kolikor vem, to ni prineslo velikih koristi v cestnem prometu, ker imajo že tako ali tako veliko svetlih ur. Zato pri njihovih spremembah ni šlo za varnost cestnega prometa. Na švedskem je obstajal sum, da bi število smrtnih žrtev lahko nihalo glede na spremembo časa, vendar pa so študije pokazale, da teh sprememb ni bilo. Ljudje so tako ali tako ustajali zjutraj, ne glede na spremembe časa. V Nemčiji, ko so tam uvedli poletni čas, so mislili, da bo tudi to vplivalo na varnost v cestnem prometu. Dodatne svetle Ure so pomenile, da so ljudje hodili več ven, več potovali in zato je bilo tudi več trkov v prometu. Viktorija je že omenila novejše poročilo, kot je to, ki ga imam sam na prosojnici. Gre za to, da ljudje ne nasprotujejo temu, da bi prehajali tudi na poletni čas. In še zadnja alineja, kjer gre za kmetijstvo. In svetovalna skupina je ugotovila, da bi bile koristi za Veliko Britanijo, če bi prešla na srednjeevropski čas. Ocenili so, da bi bila to najboljša možnost z vidika varnosti v cestnem prometu. Če povzamem, všeč so nam svetlejša jutra, to je dobro za varnost v cestnem prometu, vendar so nam ljubi tudi svetlejši večeri. Eh, želimo si, da bi vsaj v nekaterih državah šli tudi dlje, vendar pa je precej neznank in tudi v političnem smislu je okolje precej nestabilno. To je vse, kar sem lahko povedal v desetih minutah. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa za to predstavitev. Zelo zanimivo je bilo to. Zdaj pa imamo čas za vprašanja in upamo tudi odgovore. Zato odpiram razpravo. Gospa Nibler je prva na seznamu. Fijen dan. Hvala lepa, gospod predsedajoči, hvala lepa predstavnici komisije in tudi našemu strokovnjaku. Dovolite mi par pripomb. Prihajam iz velike države članice dvakrat letno. Se ljudje hm, razburjajo nad spremembo časa, ki se jim zdi nadležna in pametno bi bilo, da bi odpravili ta spremembo časa. Slišali smo že več pobud v tej smeri. In predstavnici komisije pravim, prav imate, to ni samo evropsko vprašanje. Vi ste govorili o časovnem koridorju, v katerem prihaja do spremembe, omenili ste notranji trg. Je pa res, da je na državah članicah, da so odločali, potrebujejo spremembo ure ali ne. Bi pa rada povedala, da je veliko jeze med ljudmi pri nas in zato bi kazalo razmisliti na strani komisije in ugotoviti, kakšne bi bile posledice, če bi odpravili poletni čas, če bi se odpovedali spremembi časa. Meni se zdi to smiselno. Drugo vprašanje, druga pripomba in sicer gre za področje prometa. Zelo obširno ste opisali, kakšna je situacija, kakšne so empirične izkušnje glede varnosti v cestnem prometu. Slišim, da še zlasti, ko gre za vlake, zelo veliko stane sprememba urnikov, to naj bi povzročilo tudi veliko stroškov, da dvakrat letno spreminjamo urnike. To je povedano, povezano tudi s stroški. Imate kako oceno stroškov? In še eno vprašanje, to bom prihranila za drugi panel in sicer gre na to, kakšne vplive ima sprememba časa na naš bioritem. Prejšnji teden sem brala o tem, kaj pravijo strokovnjaki, kakšen je vpliv na bioritem ljudi in živali. In povsod se razborejo na tem, v lekarnah in drugot. Ampak to vprašanje bom postavila kasneje. Hvala lepa. O bioritmu bomo govorili kasneje. Gospod, gospod Royl je naslednji. Hvala lepa gospod predsedajoči, dame in gospodje. Zelo vesel sem, da nam je sploh uspelo organizirati sestanek na to temo. To pomeni, da se Evropski parlament ukvarja s tem, ali je to sploh prav ali ne. Ko sem se prvič ukvarjal s to temo, je šlo še za banalno vprašanje, ali je bila evalvacija, ki jo predpisuje direktiva, sploh opravljena. Potem, ko je komisija opravila to evalvacijo, o tem ste ravno govorili, to je poročilo iz leta 2007. Vsakomor v tej dvorani bi priporočil, naj si prebere to poročilo. To je pravzaprav kompilacija iz posameznih držav članic. To je kot kabare. To je nezaslišano. Ogromno je smešnih stvari, ampak vse skupaj je nesmiselno in vidimo, da je to, kot bi nekdo dejal, tega se pa nočemo lotiti. To ni resno. Pri državah članicah smo se pozanimali, tudi te države niso hotele dati odgovora. Skratka, nismo dobili natančnih informacij. Komisija je pred kratkim predstavila novo študijo. To študijo si moramo podrobno pogledati. Gotovo ne zadošča znanstvenim merilom in ne vem, kako lahko zapravimo toliko denarja za tako neumnost. Najpomembneje danes je, da si dejansko zastavimo vprašanje, kako smo pa prišli do teh podatkov. Tukaj ne gre za zaupanje. Meni ne zadošča, da nekdo reče, želimo čas spremeniti, hočem podatke. Danes sem že nekaj izvedel. Več nesreč več mrtvih. To je argument, o katerem moramo razmisliti. Sicer pa moram reči, nam močnejši argument je vedno, da moramo zaradi notranjega trga harmonizirati situacijo. Tukaj gre za to, da naredimo to na ravni Evrope, sicer zadeva ni smiselna in nič ne bo pomagalo, če bi ena država to naredila? Še eno vprašanje glede postopka. Slišim, da vsak do zdaj pravi, tega se morajo lotiti drugi. Države članice pravijo, ne začne Evropa. Evropa pravi, države članice morajo dati prošnjo. Kdo je torej pristojen? Kdo lahko sprejme odločitev oziroma jo vsaj predlaga ali prosim lahko dobimo natančnejše informacije. Zato bi bil zelo, zelo hvaležen. Kdo se torej sploh lahko tega loti, kdo lahko to predlaga? To ni nepomembno vprašanje. Nobena država članica ni predlagala, da bi to odpravile. To me čudi le v omejenem obsegu, ampak to še ne pomeni nujno, da je razmislek o tem napačen. Uh, yes.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 Hvala lepa. Mislim, da bi moralo v tej dvorani sedeti še veliko drugih strokovnjakov. Že šest let se sam ukvarjam s to tematiko in vedno znova dobivam na stotine pisem študij. V zadnjih šestih letih sem prebral ogromno literature, ki se ukvarja s tem. Nočem kritizirati direktive Evropske unije in tudi ne raziskav, ampak mislim, da je tu še nekaj drugih dokazov. Leta 2008 smo v dokumentu Grant of Medicine lahko prebrali študijo, ki kaže, da v prvih treh tednih po prehodu zimskega na poletni čas vidimo, da je število infarktov poraslo za 60 odstotkov. Ampak o tematiki zdravstva bomo govorili kasneje. Potem smo imeli tu še študijo iz leta 2007, ki je pokazala, da se ljudje ne zmorejo odzivati na spremembe v času. Druge študije kažejo, da je prehod od poletnega na zimski čas škodljiv za ljudi. In moje vprašanje je, ali smo v Evropski uniji pripravljeni, ali se bomo odzvali na te študije. Raziskave iz leta 2008 v Avstraliji, kjer so raziskovali bioritem, so na podlagi časovnega obdobja 1971 do 2001 ugotovili, da ob prehodu na poletni čas pride do bistveno večjega števila samomorov in sicer za 5 do 7 odstotkov. Potem je tu še vprašanje prometnih nesreč. Promet kot tak je že bil omenjen. Moje vprašanje pa je, kako se bomo odzvali na ugotovitve raziskav, ki so bile objavljene tudi na področju medicine spanca. Vidimo, da se po spremembi časa število incidentov zviša za 8 odstotkov. Švedska študija kaže, da se število nesreč poveča za 11 odstotkov po uvedbi poletnega časa. Možno je, kot ste dejali, da ni možno dokazati, ali sta ravno svetloba oziroma tema bila odločujoča dejavnika pri nesrečah. Ampak ugotavljamo, da se vsako leto pojavlja isti vzorec in leto za letom vidimo, da je večje število ljudi upletenih v prometne nesreče. Številke so torej tu, ali ne bi morali česa narediti? Tako zdaj pa bi prosil našega pregovornika, če lahko odgovorite na vprašanja, glede na to, katero vprašanje sem bila zastavljena. Hvala lepa za vaše vprašanje. No, kot ste že dejali, gre tu za zelo emotivno vprašanje. Ko govorimo o poletnem času, dobimo veliko pritožb od državljanov, od ljudi, ki živijo okrog nas, ampak z vidika komisije kot institucije, torej kot tistega organa, ki mora zagotoviti harmonizacijo morebitnih pomislekov in skrbi v zvezi z notranjim trgom, moramo v tej fazi najprej sploh se vprašati, ali lahko to direktivo razveljavimo. Ja, lahko. Enkrat, ko to storimo, pa se treba vprašati, kaj pa potem, če ta ali ona država članica spremlja odločitev, da bo ohranila poletni čas. Če se to zgodi, gremo nazaj v preteklost. Tako da bi prva rešitev morala biti ta, da na podlagi eh, notrnega trga predlagamo prepoved spremembe iz zimskega poletničara za vse države članice. Ampak vsaj za enkrat komisija ni dobila nobene to vrstne zahteve držav članic. Pritožbe, ki jih dobivamo, so zelo redke, ponavadi jih dobimo takrat v tistih dneh, ko se ura spreminja. Dobimo jih od peščice državljanov, pa od kakšne organizacije v Evropi podjetja se nikakor ne ukvarjajo s to tematiko z vidika problematike, če že želijo samo neke dolgoročne rešitve. Tako da kot komisija, če zadevo razveljavimo, žal ne vemo, kaj se bo zgodilo. Ne vemo, ali se bodo države članice dogovorile med seboj, se ne bodo, bo dogovor v parlamentu, ga ne bo. Tako da kot rečeno že prej, z institucionalnega vidika imamo prav malo manevrskega prostora, kajti moram povedati, da je odločitev o standardnem času v izključni pristojnosti vsake države članice. Hvala lepa. Ja, če odgovorim konkretno glede urnikov oziroma voznih redov vlakov, spremembe in koliko stane tiskanje novih voznih redov, nimam odgovora. Glede znanstvenih utemeljitev lahko brez težav utemeljimo to, kar je bilo predstavljeno in to je vezano tudi na to tretje vprašanje potem v zvezi z povečanjem števila nesreč jeseni in zmanjšanjem števila nesreč poleti. Del tega povečanja in del tega zmanjšanja bi se zgodil v vsakem primeru, zato ker se število svetlih ur zmanjša. Nekaj je torej ja povezano s tem, da spreminjamo uro, nekaj pa definitivno s tem, da se naravno spreminja količina svetlih ur v dnevu. To mislim, da tudi odgovori na vse, kar je bilo zastavljeno v tem zadnjem krogu vprašanj. Hvala. Še kakšno vprašanje, gospod Becker? Hvala, gospod predsedujoči, hvala lepa vsem ekspertom in tudi predstavnikom komisije, ki nas o tem obveščajo. Kar takoj naj povem, da je po mojem mnenju komisija odgovorna za to, da daje pobude. Kako se potem eh, stvari odvijajo zakonodajno, to je potem druga faza, ampak naloga komisije v tem trikotniku pristojnosti je ta, ki sem jo omenil. In to mislim, da je pomembno spoznanje. Kot drugo, eh, tako kot kolega, tudi jaz eh, poudarjam, da ni znanstveno utemeljenih dolgoročnih raziskav in izidov raziskav, ki bi to podprle. Vse tiste študije, ki žal govorijo o številnih mrtvih in nesrečah in tako naprej, te študije niso bile vse z enako resnostjo eh, preučene. Vemo, me boste popravili, če se motim, da je pri šolarjih in tudi starejših se jasno izkazalo, kakšne so pomankljivosti. Vse to je bilo zapisano v številnih študijah, te evalvacije ni. Kot drugo, podjetja, po mojem mnenju, ne bi imele, imele nobene škode zaradi takšne odprave. Mislim, da so podjetja dovolj fleksibilna, da se s tem ustrezno ukvarjajo. Naslednje, mislim, da tu ne gre za to, ali opustimo poletni čas ali ne gre za to, ali sploh ima smisel spreminjati uro ali ne. Morda bo kasneje kdo prišel z argumentom, zato da ohranimo poletni čas. Kaj vem, možno. Ampak eh, meni gre v prvi vrsti za oceno vprašanja, zakaj sploh predstavljamo uro, če pa v bistvu mm, to sploh ne prinaša nobenih relevantnih. vrčevanj z energijo in če tudi ni nobenih enotnih rezultatov na področju prometa. Tako da mislim, da moramo na to gledati kot na dve ločeni tematiki in če časa za to ni dovolj, potem mora odločitev o tem pač biti za kakšno leto dni preložena. Gre za tisoče ljudi in morda za milijarde evrov. Hvala lepa, gospod Lize. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala lepa vsem trem odborom, ki so organizirajo to zaslišanje. Kot koordinator ELS sem eh, želel, da se odbor za okolje, zdravje in varno hrano tudi pridruži, ampak žal kolegi iz drugih skupin tega niso podprli, čeprav se meni zdi prav, da ta pogovor imamo. Kot so dejali že štiri eh, kolegi, bi tudi jaz rad to podprl in se tudi navezal na to. Predstavnica komisije pravi to, kar poslušamo že mesece, celo leta. Namreč, nobena država članica ni prosila za odpravo poletnega časa. Ampak, eh, če bo neka država to storila sama, se ne bo nič zgodilo. Potrebujemo evropsko razpravo na to temo, tako da zdaj bom imel vprašanje in prosim za previden odgovor. Mislim, da je potrebno upoštevati razmerje med komisijo in parlamentom. Če parlament pripravi poročil na lastno pobudo in eh, predlaga komisiji, da naj sama predlaga odpravo poletnega časa, se bo to zgodilo. Mislim, da se lahko pogovorimo z državami članicami. Komisija je bila vedno dovolj ustvarjalna, če smo nekaj pač politično hoteli doseči. In, eh, kadarkoli je rešitev možna, komisija pripravi predlog. Tako da mi ne govoriti, da tokrat pa to ni možno. Tako da, kar zadeva razmerje med parlamentom in komisijo, bi prosil za temu primerno odgovor. Hvala lepa, gospa Hautala. Hvala lepa, gospod predsednik podpiram praktično vse, kar so dejali ostali kolegi v razpravi do sedaj. No, kar zadeva to, kar smo slišali od strokovnjaka za prometno varnost. Tu naj povem, da smo po mojem mnenju v bistvu slišali to, da je učinek poletnega časa v najboljšem primeru neenakomeren po Evropi. In sprihajam s severa in lahko vam povem, da res trpimo zaradi temnih popovdnevov po zimi. Tudi vi bi, če obiščete naša mesta, sploh severno Finsko, decembra, dnevne svetlobe ni. No, in kot drugo, zelo dobro ste nam razložili, da se po, so posledice včasih e, nasprotujoče si. Ja, svetli dnevi, svetli večeri so dobri za prometno varnost, ampak v Nemčiji, naprimer, ljudje več hodijo ven, ko so uh, večeri svetli in posledično je torej tudi več nesreč. Tako da mislim, da je to v popolnem nasprotju za filozofijo sprejmena zakonodaje Junkerjeve komisije. Gospod Timmermans vedno znova pravi, da je treba dokazati, da ima direktiva neko dodano vrednost. In sprašujem se, ali ima ta direktiva resnično neko dodano vrednost? Močno dvomim. Tako da mislim, da bi bilo čisto skladno z zakonodajno filozofijo komisije, da to direktivo prekliče kot, oziroma razveljavi kot eh, nepomembno, eh, kot zelo pomemben primer programa Refit. Ko so me eh, ob volitvah spraševali, kaj bo moj prvi kandidat za Refit, sem dejala ravno direktiva o poletnem času. 1000 všečkov sem dobila na Facebooku zaradi tega. Morda jih komisija ni, ampak mi smo, kot je tudi gospa Nibler prej to povedala. Glede tega, kar ste prej dejali, da podjetja želijo dolgoročno načrtovanje. To pomeni kaj? Da najbolje, da sploh ne predlagate nobene zakonodaje? Verjetno ne. Ja, strinjam se, komisija ima pravice do zakonodajne pobude, ampak gospod Liza je zelo lepo pokazal, kako parlament lahko pomaga komisiji pri tem, da pride do določenih zaključkov in konec konca imamo tudi neformalno zakonodajno pobudo z, mislim, da večino članov ali kakorkoli že. Tako da mislim, da mi, ki predstavljamo prebivalstvo ljudi, ki jih to moti, eh, mislim, da lahko nekaj storimo. Zdaj, mislim, da je ključno to, kar je dejal eh, kolega. Samo predstavljanje ur je problematično. Marec je, eh, konec marca je zdaj, ko bomo predstavili ure, november pa tako je za Bogarom, tako da zakaj sploh predstavljati ure? Dobro, to je bil torej še zdaj nov krok vprašanj. Sprašujem, ali želi kateri od eh, govornikov še podati svoj odgovor. Gospa, izvolite. Ja, se upravičujem, če sem kaj napak prepovedal, ampak nikoli nisem zanikala, da ima komisija pravice do zakonodajne pobude. Ampak, kot ste jasno dejali, tudi parlament ima možnost intervenirati in to je zelo koristno. In poročila na lastno pobudo so odličen način, eh, kako se komisiji lahko pomaga pri ukrepanju. Zaenkrat kot sem dejala prej, nismo prejeli še nobene zahteve držav članic. In ne moremo kar tako predlagati spremembe. Imamo tri možnosti, o katerih sem že prej govorila. Ampak, preden podamo kakršen koli tovrsten predlog, moramo najprej pripraviti oceno učinka, pripraviti moramo konkretne številke. in to dobre, kvalitetne številke, ne tiste, mm, ki so nepopolne, kot ste predvidevali in ki jih posredujejo države članice. Tako da v kontekstu boljše zakonodaje mm, lahko storimo marsikaj, bodi si, da predlagamo novo rešitev ali razveljavimo obstoječo. In ne pozabite, če razveljavimo obstoječo, se vrnemo v situacijo, ki smo imeli prej. Čez ena ali dve ali tri od 28 držav članic vendarle želi predstavljati uro, potem nisem prepričan, ali to ne bo eh, kar naenkrat začelo brigati gospodarstvo. Morda ne v neki posamezni državi, ampak čezmejno trgovino pa to lahko moti. Tako da ne, ne zanikam, da imamo pravico do zakonodajne pobude, ampak eh, zahteve, ki smo jih do sedaj dobili, ne kažejo, da bi bilo treba iti v to smer. Vsekakor pa pozivam parlament ne le k poročilu na lastno pobudo, ampak da spodbujate tudi raziskave, ki nam lahko pomagajo, da bomo našli najboljši način postopanja, sprememba da ali ne, kdaj, za katere sektore. To mislim, da bi lahko bila zelo dobra pobuda za naše državljane. Tako da komisija ne nasprotuje temu, da naj naslednjih sto let postimo stvar primeru. Ne, ampak komisija mora vsako odločitev pospremiti z ustrezno utemeljitvijo. Ja, če se odtaknem tega zadnjega, zelo pomembno je, da je učinek neenakomeren širom Evrope in to pomeni, da imajo nekateri od tega prednost, drugi pač ne. Eh, na splošno z vidika prometne varnosti vidimo korist zaradi zmanjšanega števila žrtev mm, v prometu, ampak to je morda zopet stvar modeliranja, morda ni to stvar neposrednega empiričnega opozovanja, morda so tudi določeni sekundarni učinki. Zdaj, da ljudje hodijo več ven, ker je več eh, ur dnevne svetlobe, ja, zakaj potem ne gremo v smer tega, da bodo vsi po konci čez noč, ko se najmanj potuje. Ampak to verjetno tudi ne bi imelo pozitivnega učinka. Tako da ne smemo gledati zgolj na vidik varnosti v cestnem prometu. Konec koncev pa je vse skupaj politična odločitev. Ali hočemo, da smo vsi nekako na isti uri, kar pomeni, da morajo nekateri v prid nekega višjega dobrega, eh, tu pa tam kaj tudi žrtovati. Ampak ja, dejstvo je, da morajo nekateri sprejeti določeno žrtvo in to je pač neprijetna odločitev, ki pa jo treba sprejeti. Hvala. Še zadnji dve vprašanji za ta prvi sklop. Prva gospa Kaufmann. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Za razliko od eh, mojih predhodnikov imam resnično samo vprašanje. In eh, tu ne gre za to, ali je to dobro ali slabo, da predstavljamo uro, ampak to gre za zaslišanje. Uh, Uh, imam vprašanje za britanskega uh, kolega oziroma eksperta, kajti mene skrbi povezava med številom uh, smrtnih žrtev v cestnem prometu in uh, predstavljanjem ure. In tu res sprašujem, ali dejansko ugotavljate, da gre tu za znanstveno relevantno povezavo, kajti nesreče imajo razno razne razloge. Gre za to, da so lahko vozile v slabem tehničnem stanju, uh, Eh, morda je posredi alkohol, morda gre za nespoštovanje prometnih predpisov in tako naprej in tako dalje. In seveda, če pogledamo število udeležencev v prometu, še posebej na cestah, potem vidimo, da se število avtomobilov na naših cestah v zadnjih letih izredno hitro povečuje. In zato me tudi ne preseneča, da še posebej v prometnih konicah, število nesreč močno poskoči. Koliko je to povezano s predstavljanjem ure, ne vem, to so tudi drugi dejavniki, morda lahko kaj več poveste s tem v zvezi. Ali dejansko ugotavljate neposredno relevantno povezavo med porastom števila prometnih nesreč oziroma smrtnih žrtev v prometnih nesrečah in predstavljanjem ure na poletni oziroma zimski čas. Hvala. Še zadnje vprašanje, gospe iz Šojdrove. Hvala lepa, gospod predsednik, bom govorila češko, ker je tu tudi veliko čeških gostov. Torej, hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se pridružila tistim, ki tudi zahtevajo zakonodajno pobudo komisije mislim, da je treba resnično pripraviti resno študijo, ki bo pokazala, kakšne posledice ima prestavljanje e, ure oziroma kakšne bi bile posledice odprave tega sistema. Tu je tudi senator Šiller eh, in verjetno se sploh ni predstavljal, koliko podpore eh, bo deležen tu v Evropskem parlamentu z različnih političnih spektrov in vsi torej se sprašujemo, ali je to nekaj, kar je nojno. Seveda, gre tu za strokovno vprašanje, o katerem se moramo strokovno pogovarjati, brez emotivnega naboja, ampak vendarle je pomembno, da opravimo natančno raziskavo tega, kaj bi se zgodilo, če bi odpravili predstavljanje časa in bi vsi imeli vse čas isti čas. Seveda, so tudi države članice tu, ampak pobudo mora dati komisija in zato bi tu na tem mestu rada podprla tudi ustno vprašanje komisiji, kdaj bo pripravila oceno učinka, kaj se zgodi, če bi to direktivo razveljavili ali spremenili. In Evropski parlament lahko tu pomembno prispeva, kajti konec koncev mislim, da lahko z našo razpravo sprožimo razpravo tudi v naših državah. Torej še enkrat hvala za to razpravo in hvala tudi za prisotnost eh, naših gostov. Ja, kar zadeva ocene učinka, kaj bi se torej zgodilo, če bi preprosto razveljavili to direktivo. Ja, komisija lahko upravi to oceno, tudi parlament to lahko stori, morda bi to lahko upravil vaš novo ustanovljeni urad za raziskave. Ampak tu je zopet vprašanje proračunskih sredstev in prioritet Junkarjeve komisije in eh, poletni čas zaenkrat vsaj ni med prioritetami. Ampak eh, ne zahtevo enega od naših sozakonodajalcev, ki je tudi naš proračunski organ odločanja, pa je seveda vse možno. Ja, če odgovorim na prvo vprašanje, apsolutno praktično vse nesreče so rezultat številnih dejavnikov, ki se nekako potem združijo v eh, eno, pa naj gre za napake na vozilu, eh, za dnevno svetlobo ali noč, z napake voznika, nespoštovanje predpisov in tako naprej. In nesreče se zgodijo, ko se več teh dejavnikov združi. Tako da ne moremo reči, ja, ta in ta nesreča se je zgodila zaradi teme ali pa ta nesreča se ne bi zgodila, če bi bil dan. Tega ne moremo trditi o nobeni posamezni uh, nesreči. Ampak dejstvo pa je, da beležimo porast števila nesreč, ki se um, dogodi v prvi uri, ko je tema v primerjavi za zadnjo uro, ko je še svetlo. Tako da določen odstotek teh nesreč, vsekakor je eh, nekaj, kar odpade na temo. Eh, dejstvo pa je, da je pomenljiva razlika. Obstajajo različni znanstveni pristopi k modeliranju. Govorili ste o obsegu prometa, naprimer. Mi vedno gledamo število nesreč na prevožen kilometr, zato da primerjamo relevantno primerljive podatke. Če pogledamo samo Število nesreč to ne upošteva povrasta prometa na splošno. Pomembno pa je, da vemo, da je znotraj leta več nesreč v temi kot eh, podnevi v svetlobi. Tako da dejstvo je, da bi bilo manj skrajšanja teme, če bi odpravili poletni čas, tako da to ima posledice neposredno. Dobro, s tem smo zaključili ta prvi sklop. Hvala lepa obema gostoma. Zaključil bi z optimističnim sporočilom, da imamo močnega zaveznika v Evropski komisiji. Namreč komisarka Bjenkovska je odgovorna za notranji trg in dejala mi je, da je globoko prepričana, da je potrebno odpraviti poletni čas. Tako, hvala lepa, gremo zdaj naprej na drugi del današnjega zaslišanja. V tem drugem sklopu besedo dobi gospa Marta Merov iz Ludvig Maximilijans Univerzitet v Minhnu, inštitut za medicinsko psihologijo. Hvala lepa. Gospod predsednik, gospod Kramer, gospod Buzek, hvala lepa za to povabilo, hvala za to uh, možnost za pomembno razpravo o tem, kaj storiti z uh, poletnim časom. Slišali smo že kar nekaj besed o prometu, o turizmu, o gospodarstvu in čez nekaj minut, v teh nekaj minutah bi vam povedala, kako znanstveniki vidimo poletni čas. Moje ime je Marta Mero, prihajam iz. Uh, Eh, oddelka za medicinsko psihologijo iz eh, Ludvig Maximilians Univerze v Minihnu. Eh, raziskave delam na področju predstavljanja ure in predvsem sem aktivna na področju kronobiologije. Til Runeberg, ki tudi prihaja iz istega oddelka v Minihnu, je tudi opravil levi delež tega dela. No, da bi vas prosila, da za trenutek razmislite, to je že medicinska psihologija, kaj ne? Torej, za trenutek razmislite o tistih, s katerimi živite. Ko oni spijo, razmislite, kdaj oni spijo in kdaj vi spite. Večina vas bo ugotovila, da drugi v vašem gospodinstvu spijo ali zaspijo prej ali kasneje. Tinežeri, najstniki pa navadi kasneje mlajši otroci prej. Tudi med odraslimi ima vsak neko preferenco, v katerem obdobju dneva raje spi oziroma v katerem časovnem oknu raje spi. In to ni neka preferenca v tem tradicionalnem smislu. Vi ne izbirate eh, časa za spanje eh, vašega kronotipa, ker je to določa vaša biološka ura. Vaša biološka ura pa je nekaj, kar je programirano po vaših genih. To je prva stvar. Druga stvar. Odmerjanje časa spanju je zgolj vrh ledene gore. Biološka ura opredeljuje številne stvari v naših življenjih, od eh, genetskih eh, dogodkov do drugih, gre za metabolizem, kardiovaskularne funkcije, imun, imunske funkcije in druge funkcije. In gre za to, da vse te funkcije najbolje delujejo v določenih časih ali delih dneva. Tretji koncept je eh, ta, da naša biološka ura aktivno sprejema eh, signale iz okolja v obliki svetlobe in teme. In na ta način se tudi prilagaja naša biološka ura. Vpliv svetlobe na biološko uro je tako močan, da če živite na vzhodnem delu nekega časovnega pasu, se boste zbujali prej, relativno gledano v primerjavi z lokalnim časom, zato ker sonce vzide prej. Vpliv na biološko uro je tako močan, da manj svetlobe čez dan in več svetlobe čez noč večino vas spremenja v kasnejši kronotip. Vpliv svetlobe na biološko uro je tako močan, da če se izpostavljate več svetlobi eh, zvečer kot pa zjutraj, eh, se vas bo večina spremenila v kasnejše kronotipe. Če je vaš kronotip, vaše okolje, v smislu svetlobe in vaš eh, družabni, vaša družabna časovnica ostajajo usklajeni, potem ne potrebujete budilke, ampak eh, naša baza podatkov, mm, ki jo je pripravil profesor Koneberg, kaže, da 80% populacije ob delovnih dnevih uporablja budilko. Ta odstotek je tako visok zaradi kombinacije eh, družbenih eh, časovnic, potem eh, delovnega časa, časa šole, ko da ustajamo trend v smeri slabo osvetljenih okoli. In potem je to tudi vprašanje poletnega časa in zimskega časa, kar pomeni, da se tudi ta naša socialna, družbena ura premakne. Najobičajnejši uh, vzorec je, da ob delovnikih zaspimo le malce kasneje kot sicer, uh, zbujemo pa se bistveno prej. Bistveno prej, kot uh, nam biološka ura narekuje prebujanje. In uh, zato se nam čas spanja skrešuje in tudi ni optimalno odmerjen. Mi smo aktivni in budni, ko nam biološka ura pravi, da moramo spati to lahko primerjamo z jetlagom po dolgih potovanjih, kajti to je nekaj, kar mi imenujemo družbeni jetlag, ki ga narekuje naš eh, družbeni urnik. Ta družbeni jetlag je trajno stanje, ki običajno traja leta ali celotno kariero in eh, to kronično ravnanje ima posledice. Nekatere te posledice so vezane na skrajšanje spanja, krajše spanje pomeni slabše odločitve, eh, slabše rezultate in tudi spremembe v osebnosti, manj empatije in druge eh, družabne disfunkcije. Druge posledice pa so povezane s tem, da spimo ali pa smo aktivno ob napačnem času. To je povezano z odvisnostjo od nikotina, od eh, porabe alkohola in eh, kofeina. Tu so tudi depresije, eh, metabolične bolezni in tako naprej. Ko govorimo o korelacijah in asociacijah, pomeni, da gre statistično relevanten porast patologij, ki izhajajo iz količine družbenega četlega. Več, ko ga je, bolj so ljudje nagnjeni k debelosti. To je nujno, zato da razumemo, kako poletni ali zimski čas vpliva na uh, zdravje. Ko uro prestavimo uh, spomladi, dejansko družbeno uro prostavimo naprej, jesenjo dobimo nazaj. V mestnem času pa je vpliv svetlobe na biološko uro tako močan, da to opredeljuje dejansko svetloba v okolju, ne pa naša družbena ura. Tako da moramo poleti pač še prej eh, spati oziroma moramo ustajati še prej in to še bolj predstavlja našo uh, družbeno uh, uro. Uh, najprej to akutni učinki, potem tudi kronični učinki. Prehod na poletni čas pomeni dodatno uro družbenega jetlaga in to pomeni več cigaret, več alkohola, uh, več debelosti, več diabetesa tipa 2, več uh, depresij. To so nekatere sodobne epidemije, ki bistveno prispevajo tudi k stroškom uh, za eh, zdravstveni sistem in izgubi produktivnosti. En odstotek eh, BNP-a, mm, kar pomeni 131 milijard evrov na leto za Evropsko unijo. Če gremo zdaj mimo tega vprašanja, če bi odpravili poletni čas, bi to številko zmanjšali. Ta številka se mi morda zdi napitena, ampak po mnenju je to celo zelo podcenjena številka glede na izkušnje tistih, na katere najbolj vpliva ta uh, družbeni jet lag, to so najstniki, ki zaradi normalnih razvojnih sprememb najbolj občutijo te spremembe. Evropa je ponosna na svojo akademsko tradicijo in priznava ključno vlogo, ki jo izobraževanje igra v prihodnosti. Nedavno smo objavili študijo, ki kaže, da srednje šolci z poznejšimi kronotipi in z večjim družbenim jetlagom slabše, eh, se slabše odrežejo pri izpitih, eh, ki so kasneje v dnevu Eh, ki so zgodaj v dnevu, kot pa če bi bili kasneje v dnevu. Podobno je tudi z našo delovno silo. Eh, tisti, ki gredo eh, na univerzo in ki potem postanejo večja delovna sila, tudi izkazujejo to vrstne težave. Z vidika znanstvenikov zato predlagamo, da se rešitve za ta problem rešuje tako, da povečujemo količino dnevne svetlove v našem okolju, da spreminjamo delovni čas in čas v šolah, oziroma čas pouka in da odpravimo poletni in, in zimski čas. Vse to bi bistveno pozitivno vplivalo na razmere v Evropi. Hvala lepa. We, uh, we take... Najlepša hvala. Zdaj bomo prisluhnili še drugi predstavitvi v tem sklopu. Uh, in besedo dajem dr. Wernerju van den Bruvaneju, raziskovalcu v raziskovalni skupini za vlado oziroma upravo in zakonodajo iz Univerze v Antwerpnu. Izvolite, beseda vaša. Hvala, gospod predsedujoči, dragi člani in članice, dragi poslanci in poslanke, najlepša hvala za povabilo. Želel bi predstaviti štiri točke povezane z direktivo o poletnem času. Najprej bom povedal nekaj o pravni podlagi. Eh, potem se bom navezal na sorazmernost in subsidijarnost. In za konec bom nekaj še povedal o naknadni oceni iz leta 2007. Najprej nekaj uvodnih besed. Kakšen je pravni pomen eh, pametne zakonodaje? Ocena učinka zagotavlja ustrezno ravnovesje med politično diskrecijsko pravico in dobro zakonodajo. S tem zagotovimo informacije, ki so potrebne za ukrepe EU eh, in z oceno učinka lahko sodišče preuči, kako je s kompleksnimi socialnimi kazalniki čeprav sodišče EU še vedno zakonodajalcu namenja velik manevrski oziroma diskrecijski manevrski prostor. Zakonodajalec EU mora dokazati uh, skladnost z načeli s, uh, subsidijarnosti in sorazmernosti. Pri direktivi o poletnem času je obrazložitveni memorandum poskušal upravičiti izbiro pravne podlage in zapisati, kako je s spoštovanjem načel subsidijarnosti in, eh, in sorazmernosti. Najprej pravna podlaga za direktivo 2001 skozi 84, zato je pravna podlaga člen 114 oziroma člen 95 prejšnje pogodbe. S tem poskušam, eh, se poskuša zgoditi pravna podlaga za ustrezno delovanje notranjega trga. Sodišče lahko razsodi, kako je z eh, usklajevanjem zakonodaje, vendar je treba pri tem izpolnjevati tri glavna načela. Prvič, eh, gre lahko za lek specialis, drugič, eh, preuči se, kako je z učinkom na notranji trg. In pri tem je pomembno, da rahla odmikanja med nacionalnimi zakonodajami ne zadostujejo. In tretjič, treba je dokazati, da bi se s tem odpravile ovire, prihodnje ovire za notranji trg oziroma da se izboljša konkurenčnost. Sodišče je to povzelo v primeru z leta 2009, gre za zadevo Vodafone in citiram, Ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi člena 95, morajo zagotoviti, za, morajo zagotoviti izboljšanje delovanja notranjega trga. Če pa se ugotovi, da gre za, le za neravnovesje med nacionalnimi zakonodajami in manjše kršitve temeljnih svoboščin, to ne zadostuje, da se izbere prav, za pravno podlago člen 95. Zakonodajalec se lahko na ta, na ta člen naveže le, če gre za takšne razhajanje med nacionalnimi zakonodajami, da ta bistveno ogroža temeljne svoboščine in močno vplivajo na delovanje notranjega trga in izkrivljajo konkurenco. Kljub temu, da je to privlačen člen za pravno podlago, se vseh teh meril ne da preprosto tolmačiti. Vse to se lahko primerja z nemškim zvezdnim sistemom, kjer so bila sprejeta podobna merila, eh, če se ugotavlja ustavna zahteva glede pristojnosti. Nemško ustavno sodišče zahteva od nemškega zakonodajalca, da izkaže dejanska, eh, dejanske učinke oziroma eh, slabosti z jasnimi dokazi in ti morajo vključevati vse možnosti, izključiti irelevantne elemente in morajo biti metodološko skladni. Bistvo je torej, če potegnemo analogijo, da ocena učinka zagotovi ustrezne dokaze in da je to tudi v obrazložitvenem memorandumu. Pri direktivi o poletnem času se memorandum naslanja na dokaze iz posvetovanj, kjer so sodelujoči v glavnem govorili v prid harmonizaciji zakonodaje na tem področju. Na podlagi procesa posvetovanja je bilo sodišče ustrezno prepričano, da je primerno zagotoviti direktivo za harmonizacijo nacionalnih zakonodaj na tem področju. Obrazložitveni memorandum in še posebej vprašanje izboljšanjega notranjega trga pa se ne zdi zadostno, da bi potrebovali zakonodajni akt Evropske unije. Enako je tudi glede načel subsidijarnosti in sorazmernosti. Pri subsidijarnosti in sorazmernosti je treba upoštevati naravo in učinek ukrepa ter Eh, potencijalne stroške oziroma zmanjšanje stroškov. Oblika ukrepa, torej v tem primeru direktiva za harmonizacijo nacionalnih zakonodaj, je v tem primeru najmanj usiljiv zakonodajni akt. Sorazmernost je katalizator za zakonodajo na podlagi dokazov, vendar pa so stroški in koristi direktive, kot so predstavljeni v memorandumu, eh, niso zadosti prepričljivi. Komisija se je naslanjala na eh, samostojno poročilo posvetovalcev. In v tem poročilu ti dokazi niso niti najpomembnejši, niti izjemno prepričljivi, kot je povedala že tudi komisija. Uh, jasnih zaključkov ni bilo, mo, ni bilo moč potegniti za okolje. Se morda jasnih zaključkov sploh ne da potegniti, torej kako poletni čas vpliva na okolje. Pri učinkih na zdravje in varnost v cestnem prometu je bilo tudi težko doseči kakšne uh, ustrezne oziroma jasne zaključke, vendar pa je bilo to izvedeno pred 16 leti. Kar se tiče torej prevoza oziroma prometa, je bila podrobna ocena izvedena in se je naslonila le na eno študijo iz Francije. Sodišče EU torej zahteva jasne podatke, če naj razsodi o eh, kršitvi sorazmernosti, enako pa velja tudi za zakonodajce EU. Sodišče lahko preveri ustreznost zakonodaje le, če ima na voljo ustrezne in jasne podatke. Treba je povdariti, kljub temu, da dokazi morda niso zadostni, da sodišče zahteva jasen izkaz napake pri zakonodaji Evropske unije, v tem primeru pa verjetno sodišče ne bo prepričano, da je zares prišlo do hude napake pri zakonodaji. Načelo subsidijarnosti je zapisano v pogodbi o delovanju Evropske unije in v obrazložitvenem memorandumu je omenjeno tudi to načelo. Ne bom ponavljal, kaj memorandum pravi v odstavku 4.1. Je pa zaradi neustrezne utemelitve že v preteklosti bila ta direktiva deležna kritik. Eh, generalni Pravobranilec je že pri povezavi zadevo Vodafone dejal, da je sodba tam povezana oziroma bi bila primerna za povezavo tudi pri tej direktivi. V zvezi z zadevo Vodafone si lahko več preberete tudi v mojem pisnem prispevku. Torej, v smernicah za oceno učinka je zapisanih pet vprašanj. In tu je treba preučiti morebitne ukrepe držav članic in kakšne so prednosti oziroma slabosti na ravni EU. Obrazložitveni memorandum kaže, v kakšni meri in kako se v državah članicah poletni čas izvaja. Ni jasno, zakaj države članice ne bi mogle tega vprašanja same koordinirati. Eh, piše pa, da je ena država članica nasprotovala tej direktivi. Kako pa je z dodano vrednostjo te direktive? Gre le za golo harmonizacijo, raziskanega in utemeljenega pa ni nič drugega. Glede na zadnje sodbe sodišča in smernice za ocene učinka bi bilo treba doseči boljše utemeljitve. Zdaj imamo torej program pametne zakonodaje, in ko gre za utemeljitve izbire pravne podlage načela subsidiarnosti in sorazmernosti pri tej direktivi lahko ugotovimo da vse to ne zadostuje vendar pa ni eh, vendar pa sodišče verjetno ne bi eh, razsodilo tako da bi se direktivo moralo odpraviti hvala Thank you very much. Najlepša hvala. Zdaj smo prisluhnili tema dvema prispevkoma in zdaj je ponovno čas za postavljanje vprašanj obema govornikoma. Gospod Bekr. Diesmal nur ganz kurz. Samo na kratko tokrat. Na podlagi prispevkov zadnjih strokovnjakov se mi zdi, da lahko jasno ugotovimo, da je treba zagotoviti znanstveno delo in odpravo statusa quo. Kakšen bo rezultat, tega ne želim predvidevati. Osebno ne želim izreči nikakršne preference. Ampak gospa, ki je govorila o kronobioloških vidikih, je omenila, da, tu, da se ne bi zgodila nikakršna irelevantna sprememba v človeških življenjih. Hvala, gospod Lize. Ja, hvala obema govornikoma. Imam vprašanje za profesorja. Ne vem, ali sem prav razumel, morda bi še enkrat ponovil. Torej, če sem prav razumel, vi pravite, da ne gre le za predstavljanje kazalcev dvakrat na leto in teden potem, temveč to, da sploh imamo poletni čas. Tako smo prisiljeni, da ostanemo eno uro prej. In eh, morda to ljudi moti, pa tudi vpliva na njihovo zdravje in, tu, in so tudi učinki bolezni večji. Ampak ali to pomeni, da sploh ne bi smeli predstavljati časa, temveč bi morali ostati celo leto na zimskem času? E, tu imamo zdaj dve razpravi, ki tečeta usporedno. Hvala, gospod Troj. Hvala, tudi sam bi se priključil vprašanju. Gospa profesorica. to, o čemer ste govorili. S tem se torej ukvarja znanost. Ampak ali je to široko pokrito ali obstajajo tudi znanstvena nasprotovanja? Oziroma ali je to eh, razširjeno, znanstveno razširjeno stališče? Seveda nasprotovanja povsod so, ampak zanima me, kako je s tem. Torej, vse to moramo vzeti zelo resno. Ampak pri političnem ravnanju in v družbi se ta vprašanja obravnavajo zelo poredko. Ne vem zakaj, vi ste prvi, ki ste govorili o tem vprašanju. Tudi sam tega nisem vedno jemal zelo resno. Se mi pa zdi problematika zelo zanimiva. Torej, eh, eh, zdravstveni škodljivi učinki, odkot to prihaja? In še eno vprašanje, ali se da številčno opredeliti, za kako velik delež prebivalstva gre, gre le za nekaj ljudi ali za večji del prebivalstva? Torej, ne vem, ali so ta vprašanja še bistveno pomembnejša, kot pa sem omenil že sam. Hvala lepa. Cenjena govorca bi prosil, da zdaj odgovorita na zastavljena vprašanja. Ne, se upravičujem. Gospod Lebreton bo še postavil vprašanje predtem. Merci, monsieur le, le président. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je bilo to do sedaj zelo zanimivo popovdne. Hvala vsem, ki ste se odeležili današnjega sestanka, vsem govorcem in nam predstavili svoje poglede na poletni čas. Mislim, da se nam zdaj od vse te razprave že kar malo vrti. Zač začenjamo se spraševati, zakaj sploh potrebujemo poletni čas, saj se zdi, da so vsi argumenti usmerjeni le v eno smer. Tisti argumenti, o katerih smo poslušali, ko je bil poletni čas uveden, so očitno zdaj ovrženi. Govorili ste o večjem številu prometnih nesreč, o vprašanju bioritmov. in glede na prispevke danes poletni čas bioritme močno zmoti. Potem imamo tu tudi vpliv na učinkovito delo posameznika, škodljive učinke na zdravje. In zdi se, da tudi, da tudi ni nikakršnih prihrankov v gospodarstvu. Prehod na poletni čas se torej zdi pravzaprav samo prinaša dodatne stroške govorili ste o 131 milijardah evrov na leto. Ne vem, ali sem navedel točno številko, ampak če sem jo, gre za res za veliko denarja. Pod vprašaj ste postavljali tudi pravno podlago direktive o poletnem času. Zanima me, kako je s tem. zakaj smo pa s tem potem sploh začeli? Zakaj se je s tem Evropska unija sploh začela ukvarjati, če že od samega začetka ni bilo velikih koristi? Hvala. Gospod Labreto, še en sklop prispevkov bomo imeli, ne bo še konec predstavitve po teh odgovorih. Morda bi najprej dal besedo profesorici. Profesorici Mero. Hvala za vprašanja. E, zapisala sem si nekaj ali nej pri vaših vprašanjih. In takole naj začnem. Eden izmed cenjenih poslancev se je navezal na kak spanje, kako je s tem. No, razlike oziroma težave pri spanju trajajo približno en teden. Uh, Eh, po premiku časa. In pri zgodnejših kronotipih se je izkazalo, da s prehodom na poletni čas nimajo večjih težav. Nan se lahko hitro prilagodijo in nimajo težav z novim časom. Pri poznejših kronotipih in večji del prebivalstva ima poznejši kronotip, pa te težave trajajo še nekaj tednov, približno štiri tedne po premiku časa se težave še pojavljajo. Približno po štirih tednih pa se ljudje pričnejo privajati na poletni čas. Težave so torej obširnejše, kot pa si predstavljamo na prvo roko. Predlagala sem mm, v svoji predstavitvi rešitve na podlagi znanstvenih dognanj. Poskušala sem povzeti celoten znanstveni sklop dela na tem področju. Kolega Tule se je spraševal, zakaj se o tem ni govorilo več, že prej. No, kronobiologija šele postaja pomembnejše področje raziskovanja. Celotno uh, področje naravoslovnih znanosti pravzaprav prej ni točno vedelo, kako je z biološko uro. Naj pojasnim, biološka ura uh, ureja vse procese v našem telesu glede na uro dneva. Na podlagi evolucije se je za določene uh, ure izkazalo, da je takrat najbolje početi določene stvari. In če premikamo našo biološko uro, sicer lahko delujemo normalno, morda se počutimo malce utrujeni. Eh, gre za manjše spremembe, ki jih morda sploh ne opazimo najbolj vendar pa očitno na podlagi raziskav, recimo epidemiološke raziskave eh, socialnega džetlega, gre za majhne spremembe, ki pa se seštevajo. Biološka ura in eh, socialni džetlek, pri tem gre za bolezen majhnih učinkov, to je nekoliko težko razložiti. Če imate določen gen, oziroma mo, določeno mutacijo pri genu za Huntingtonovo bolezen, potem boste zboleli za Huntingtonovo boleznjo. Potem pa so tu eh, še manjši učinki, ki pa se s trajanjem združujejo in potem izbruhnejo v različnih boleznih. To povzroča socialni jetlag in to se izraža na več različnih načinov recimo pri boleznih srca in ožilja pri snovnih boleznih eh, imunskih boleznih povečanju tveganja za raka in tako naprej biološka ura vpliva na vse te sisteme v telesu tako želel sem predstaviti nekaj ozadja pripravlja pa se tudi bela knjiga za vas ki bo, mislim, da tudi na spletni strani eh, in mislim, da je tudi eh, tu v dvorani. Gre za dokument na eni strani, eh, ki predstavlja, kako na to vprašanje gledamo mi, kronobiologi. Tam je predstavljeno tudi, na koliko ljudi to vpliva. Vsakdo, ki uporablja budilko, trpi zaradi eh, določene količine jetlega. Nekateri trpijo z zelo majhno količino, največ takšnega jetlega opažamo recimo pri najstnikih. In zdaj še zadnje vprašanje, kako smo sploh prišli do poletnega časa, kako je bil ta upeljan. Sicer ne morem eh, govoriti kot avtoriteta pri tem, sem pa slišala zgodbo kako je bilo s tem. Britanski arhitekt naj bi vsako jutro potoval na delo v London, imel naj bi zgodni kronotip in opazil je, eh, da so bile mm, čez okna potegnjene zavese, da so ljudje lahko spali. To pa se mu je zdelo zapravljanje svetlobe, pripravil je pobudo za poletni čas in potem vsi poznamo, kaj se je zgodilo zatem. To, ne, to je ena izmed zgodb, ki sem jo slišala. Uh, ni šlo za neke znanstvene dokaze, ki so potrjevali učinke poletnega časa. Like Hvala. Sam bi želel izpostaviti naslednje. Izbira pravne podlage se navezuje na dve glavni vprašanji. Ali bi morali imeti poletni čas? Ter na drugi strani, notranji trg in učinki poletnega časa na delovanje notranjega trga. Gre torej za isto vprašanje z dveh vidikov. Torej, kako je s programom boljše zakonodaje na podlagi uh, smernic za oceno učinka ter sodna praksa sodišča EU, ki kaže, da utemelitve niso ustrezne. Veliko dokazov pravzaprav pravi prav nasprotnje pri poletnem času to sicer eh, formalno gledano nima nič opraviti s členom 95 oziroma zdaj 114. Res je, da obstaja nekaj dokazov v prid poletnemu času, vendar pa eh, ni jasno dokazano, da bi se zares pojavljala kakšna izkrivljanja na notranjem trgu, če poletnega časa ne bi bilo. Hvala. Hvala. Tako. Zdi se, da vprašanj pri drugem sklopu predstavitev ni več, tako da se lahko lotimo tretjega sklopa. Dr. Mihajl Wunerlich je še z nami, član upravnega odbora eh, Nemške institucije BDEV v Evropski uniji. Deset minut imate na voljo. Hvala, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke. Najprej najlepša hvala, da ste me povabili na zaslišanje oziroma na predstavitev v parlamentu. Sem Mihajl Vunerlih in sem član upravnega odbora Zvezdnega društva za energetiko in vode. Sem tudi predstavnik v Bruslju. Želeli smo poskušati z energetskega sektorja malce osvetliti to vprašanje. tisti podatki, znanstveni podatki, ki jih imamo, niti niso dovolj obsežni, niti niso dovolj eh, zadovoljujoči za ustrezni odgovor na to vprašanje. Če si ogledamo tehnološke inovacije pri pridobivanju energije, imamo zdaj povsem drugačne okvirne pogoje, ki jih je treba upoštevati tudi v prihodnje in treba je zagotoviti empirične dokaze. O tem pa bom še spregovoril. Sprememba na poletni čas v Nemčiji obstaja od, osem, od 80 let, na to je bila usklajena tudi v celotni Evropi eh, in je bila posledica energetske krize iz leta 1973. Šlo je zato, da bi poskušali prihraniti stroške, tako da bi imeli dalj časa svetlobo v dnevu. Leta 1986 eh, se je na podlagi direktive, če sem prav slišal je do te direktive prišlo na podlagi študije in kot pomemben argument pri uvedbi poletnega časa je, bil, je bilo gotovo neomoteno delovanje notranjega trga. Tisti sektori, na katere naj bi to najbolj vplivalo, sta bila kmetijstvo in turizem in zato bi morali imeti harmonizirano zakonodajo. Že na začetku je komisija jasno povedala da to vpliva na prostočasne dejavnosti zvečer vendar pa ni bilo potegnjenih nekih jasnih sklepov kako naj bi bilo recimo z učinki na okolje. Poletni čas je sicer na začetku omogočal nekaj prihrankov na področju energije, zato ker je bilo zvečer porabljene manj električne energije za razsvetljavo, vendar pa so se povečali stroški za ogrevanje. Prišlo je do uh, Eh, tudi večje porabe goriv recimo zvečer in večje, do večje porabe v cestnem prometu. Tako kot je dejala komisija, razen učinka na prostočasne dejavnosti, prednosti poletnega časa pravzaprav ni. Z vidika energetskega sektorja so pozitivni učinki poletnega časa vprašljivi. Dejanskih prihrankov ni bilo nikoli moč jasno dokazati. Na podlagi raziskav Nemškega zvezdnega urada je si zavešlo do določenih prihrankov pri električni energiji zvečer, vendar pa so se povečali stroški za ogrevanje zjutraj. Nemški zvezdni organi so zato naročili študijo Univerzi v Minhnu od leta 1983 z naslovom Mikro in makroanaliza učinkov poletnega časa na energetiko ter porabo energije. In izkazalo se je, da so učinki tako majhni, da so pravzaprav zanemrljivi. Tudi naša zveza je leta 1984 dokazala, da bistvenih prihrankov na področju energije ni. Komisija je na to leta 2007 predstavila sporočilo, v kateri je povzela tedanjo situacijo. Če si ogledamo to sporočilo, bom navedel par primerov. Je bilo v Bolgariji ugotovljeno, da so prihranki znašali nič cela, nič ena odstotka celotne porabe leta iz leta 2005 v Franciji, prav tako nič cela, nič en odstotek prihrankov celotne porabe energije. Torej, vedno so bili dokazani samo majhni učinki, majhne koristi. V Estoniji leta 2001 in 2002 niso eh, imeli poletnega časa in velikih razlik ni bilo. Torej, večjih razlik med zimskim in poletnim časom ni bilo. Če si ogledamo celotno Evropsko unijo, lahko to primerjamo s študijo iz ZDA, ki so pravzaprav dokazali negativne učinke na privrčevane stroške. Na, izbrali so 7 milijonov gospodinstv in izkazalo se je, da se je pravzaprav poraba energije povečala za 4 odstotke v poletnem času. Verjetno zato, ker so eh, zjutraj več kurili. Prihrankov pa ni bilo, ker ker so manj razsvetljevali stanovanja zvečer. Inštitut Johana Keplerja je oktobra 2013 prav tako pripravil študijo eh, in preučil, kako je s poletnim časom in prihrankom v Avstriji. Prihranili naj bi 4 milijone evrov, vendar pa ni povsem dokazano na podlagi katerih prišli do tega. Kako je torej z gospodarskimi učinki poletnega časa? Torej na podlagi znanstvenih podatkov se lahko ugotovi, da pri prihranku energije na podlagi trenutnih podatkov nimamo večjih prihrankov. Zdaj imamo učinkovitejše sisteme razsvetljevanja in že tako prihranimo več eh, energije pri prihranku razsvetljevanju se pa porabi več stroškov za ogrevanje zjutraj. Že leta 2010 smo o tem poročali pri nas doma in opozorili, da v 40 milijonih nemških gospodarstv prihranki zajemajo samo 8 odstotkov gospodinstv. Vse, več energije se prihrani zaradi gospodinjskih naprav, ki so bolj varčne. In zdaj smo začeli tudi z raziskavo, kako je s poletnim časom v nemškem parlamentu, kjer bomo upoštevali znanstvene raziskave oziroma jih naročili. Tako bomo upoštevali stanje v Nemčiji in v drugih državah članicah. Treba je raziskati tudi, kako je s fotovoltaiko, torej s sončno energijo. In raziskati, kako učinki sončne energije se uporabljajo na regionalni ravni. Različna mešanica Različna energetska mešanica bi torej, torej zajema različne sisteme. Je pa zagotovo potrebnih več znanstvenih raziskav. Gotovo pa je treba prenoviti direktivo o poletnem času, če ne zaradi drugega, samo zaradi tega, da se izvedejo ustrezne znanstvene študije. Zaenkrat poletni čas ne prinaša velikih koristi pri prihrankih v gospodarskem, na gospodarskem področju. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala. Zdaj pa je čas še za vprašanja za našega zadnjega govorca. Gospod Roj. Also ich bedanke mich sehr für diese Auskunft. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Vaša predstavitev ni nepomembna. Tako. Govorili ste o začetku, razlogu in utemelitvi tega celotnega procesa. Torej šlo je za čase naftne krize in takrat je bilo glavno, da privačujemo z energijo. Vendar pa tega ne razumem najbolje. Če se je že po kratkem času in tako je tudi danes in to ste potrdili, če se je izkazalo, da prihrankov energije pravzaprav ni bilo, in hvaležen sem vam, Eh, tudi zato, da ste omenili, da se da privrčevati tudi na drugih področjih in da imamo zato druge možnosti, potem sploh ni eh, razloga, da s tem prehodom na poletni čas nadaljujemo. Omenili ste tudi raziskavo iz leta 2007, ki jo je pravila komisija. Takrat so potegnili zaključek, da je treba direktivo prenoviti oziroma te raziskave takrat komisija sploh ni želela izpeljati, pa jo je potem morala. In takrat se je izkazalo, kako je s tem, in to ste navedli tudi vi, da pravzaprav v nobeni izmed držav ni koristi, ki bi jih lahko jasno izmerili. Torej, niti ena država članica, niti komisija pa ni želela ponovno začeti s postopkom in vsega skupaj spreminjati. Zato še enkrat moje vprašanje vam. Močno ste se navezali na nemške podatke. Ampak podatki, ki jih ima komisija z leta 2007, kljub temu potrjujejo, čeprav razumem, da številke iz Nemčije niso netipične, da je pravzaprav v drugih državah članicah podobno. Potegnili ste povezavo tudi z Ameriko, ampak eh, kakorkoli vse jasno kaže, da argumenti odprej ne veljajo več. Torej ni treba več dokazovati, ali je prehod na poletni čas smiselen ali ne. Dokazano je že bilo, da je nesmiselen. Gospa Nibler. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se še enkrat zahvalila gospodu dr. Wunerlihu za njegovo predstavitev. Pravzaprav se lahko navežem na to, kar je povedal že kolega Rol. Utemelitev, zakaj je do direktive iz leta 2001 prišlo, temelji na sklepih, da je treba izkoristiti potencial za vrčevanje. Zdaj pa je bilo dokazano, da tega potencijala pravzaprav nikoli ni bilo in zato nima smisla, da se še tako oklepamo te direktive. Ter se pravzaprav moramo osredotočiti bolj na negativne posledice, o katerih smo slišali tudi že pri drugih predstavitvih, torej učinki na bioritem, na um, telesne funkcije in tako naprej. Hvala lepa, torej nimam nobenih nadaljnih vprašanj. Me pa še zanima, koliko prehod na poletni čas v Evropi sploh stane. Ka kakšne stroške torej to seboj prinaša? To se mi zdi že pomembno v časih, v kakršnih smo, ko poskušamo varčevati na vseh področjih, eh, da najdemo odgovor in prosila bi vas po tej predstavitvi, da to vprašanje tudi še vnaprej spremljamo. Verjetno se je treba pogovoriti tudi s koordinatorji in eh, se posvetovati tudi z našim oddelkom za oceno učinka ter jim morda dati nalogo, ne vem, bi imeli mnenje na lastno pobudo, kaj drugega, zato bi bila zelo hvaležna. In mislim, da je današnja razprava pokazala, da se pravzaprav nihče ne zauzema za prehod na poletni čas. Zato je treba ukrepati. Zdi se mi, da bi bilo tako treba sprejeti tudi druge pobude, da se zares kaj spremeni. Hvala. Uh, das, Wunderlich se želite odzvati. Zelo na kratko, kar po nemško bom povedal, ker sta bile obile vprašanje v nemščini. Če si pogledamo poročilo komisije, mislim, da lahko rečemo, da tudi z energetskega vidika ne moremo dokazati in lahko potrdim, da energetski prihranki v tej obliki so bili doseženi, kar zadeva Razvoj tehnologije bi vsekakor svetoval, da se zadeva sistematično prouči. Zaenkrat ni sistematičnega pristopa in mislim, da bi bilo zelo zanimivo, da bi ugotovili, kolikšen je lahko prikranek zaradi fotovoltaike ali več učinkovitosti in tako dalje. Zelo zanimivo bi bilo, če bi to slišali na evropski ravni. Sam imam številke za Nemčijo. Poročilo komisijo govori o 57 odstotkih. Sicer ne vem, kako je te številke razumeti, ampak z energetskega vidika moram reči, da ni dokazano, da lahko dejansko pride do prihrankov energije. To lahko potrdim. Hvala lepa, dragi kolegi. Preden zaključimo s tem zaslišanjem in se zahvalimo vsem našim eminentnim govorcem imamo še gosta. To je gospod Šilar iz Češkega senata, ki je avtor brošure For Only One Time. Rad bi nam spregovoril. Izvodite, gospod Šilar, beseda je vaša. Vážené dámy a vážení pánové, moc děkuji za udělení slova. A... Dámy in gospodje, Hvala lepa za besedo in hvala tudi za priložnost, da sem lahko prisoten pri tej razpravi. Želim se zahvaliti prijatelju Pavlu Svobodi in gospe Šojdrovi, ki sta bila v veliko pomoč tu v Evropskem parlamentu. S to problematiko se ukvarjam že kar nekaj časa in imam kar nekaj pripomb. Vprašanje se je pojavilo že prejšnje stoletje, ko je Benjamin Franklin uvedel poletni čas v Združenih državah. Nemci in francozi so podobno ravnali v času Prve svetovne vojne, zato da so se lahko dlje borili. Hitler pa je to naredil v drugi svetovni vojni iz istega razloga. V roce 1979 pravi. Kul... Poletni čas je bil v komunistični Češko-Slovaški uveden v 70-ih letih zato, da bi prihranili na energiji. vendar pa gre tu nedvomno za poseganje človeka v naravo. Ljudje mislijo, da so močnejši od narave, da so močnejši od sonca in zaradi takega razmišljanja tudi sprejemajo take odločitve. Želim se zahvaliti profesorici, ki je govorila o vplivu na zdravje, profesor Ilnerova, na češkem je prišla do enakih ugotovitev kot profesorica Merov. Sam se pogosto sklicujem na te ugotovitve. Glede na to, da nihče nima koristi in po naših ugotovitvah 20 odstotkov prebivalcev trpi zaradi teh sprememb, lahko rečemo, da prej kot se bo Evropska komisija znebila teh predpisov, bolje bo. Ljudje, ki trpijo zaradi davnovega sindroma, sprememba časa zelo moti in tudi njihovo, njihove motnje trajajo dlje. Imamo prijatelje z Davnovim sindromom, ki zelo trpijo zaradi tega in če nam je mar zanje, potem je skrajni čas, da nekaj tudi naredimo. In Evropska komisija mora ukrepati na češkem se bomo še naprej zauzemali za to in skušali bomo tudi prepričati našo vlado, da bi odpravila poletni čas. Uh, Hvala lepa, profesorica, izvolite. Uh, would... Rada bi samo povedala, da je bil Benjamin Franklin slavni zgodni kronotip, nikoli nikoli se tega ne bi spomnil, če bi bil normalni ali kasnejši kronotip. Pravičujem se svojemu sonarodnjaku. Okay. Uh, think, uh, Dobro, hvala. Mislim, da je čas, da se zahvalimo vsem našim govorcem, ki so si vzeli čas, da so nas obvestili o vseh teh dogodkih. Hvala tudi vsem, ki so mi pomagali pri organizaciji tega hearinga, kajti na začetku, ko sem dobil zamisel, da bi organizirali ta hearing, vsi niso bili zelo optimistični do tega, če povem to na zelo diplomatski način. Mislim, da smo se veliko naučili od današnjih govorcev in zdaj vemo, da moramo nadaljevati, kako o tem smo se pogovarjali danes do povdan na sestanku koordinatorja odbora za pravne zadeve in v tem trenutku smo prišli do zaključka, da bi ustno vprašanje komisiji na naslednjem plenarnem zasedanju lahko bil pravi način, da bi pospešili celotno zadevo. Gospa Nibler pa ima prav, da je tudi poročilo na lasno pobudo ena od možnosti. Zahvaljujem se vam in zaključujem današnji sestanek. Hvala lepa.